ogajali za ta rezultat. Gospod Venizelos ima besedo, predsedujoči svetu. Najlepša hvala, gospod predsednik. Rad bi podal naslednjo izjavo v imenu sveta. lahko v imenu sveta povdarim in potrdim, da so podpisnice medvladnega sporazuma pripravljene, da bodo zaključile proces ratifikacije v skladu z zakonodajno določenimi roke za to, da bo enotni mehanizem za sanacijo in reševanje stopil v veljavo s 1. januarjem leta 2016. Najlepša hvala. Besedo ima gospod komisar Barnard. Hvala, da ste mi dali nekaj eh, trenutkov za to, da se vam zahvalim za vaše delo. Zahvalil bi se rad tistim, ki so Eh, trdo delali za to besedilo gospe Ferreira in poročevalcem v senci. Danes zjutraj sem pogledal eh, vsa besedila, eh, ki so namenjena temu področju, pogledal sem se vprašanje preglednosti in gospod predsedujoči sodelovali smo z grškim predsedstvom in z drugimi predsedstvi, bančna unija pa je, kot vemo, tisti bistveni steber naše stabilnosti. Stabilnost evre, evra predstavlja stabilnost cenotnega enotnega trga. Še enkrat bi dejal eh, naslednje. Finančni trg mora služiti realnemu gospodarstvu, potrošnikom, podjetjem, ne pa samemu sebe, česar smo, samemu sebi, česar smo bili priča v zadnjih 30 letih. 41 besedil sem pregledal danes zjutraj, eh, gospod predsedujoči, in mislim, da so vse skupine v tem parlamentu lahko sodelovali pri pripravi te zakonodaje, s tem, da bomo lahko povrnili eh, zaupanje potrošnikom zagotovili bomo stabilnost, kar je bistvenega pomena za rast, za poslovanje in konkurenčnost. Hvala za pozornost. Gospa Žuli, ste prosili za besedo? Aja, ah ok, alles klar. Ne, v redu, najlepša hvala. Sedaj gremo na glasovanje. Glasovali bomo najprej o celotnem skupaju spremem podbora, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeta. Dopolnjen predlog komisije, kdo je za, proti, držani, sprejeta. Sedaj pa glasujemo poimensko o zakonodajni resoluciji. Izvolite. Ste vsi glasovali? Glasovanje zaključeno. Sam 570 glasov za, 88 proti, 13 se jih je zdržalo. Na resnično iz vsega srca vam čestitam, gospa Ferreira. Yeah. Ja. spoštovani kolegi sedaj nadaljujemo z glasovanjem gospod silvestri ste prosili za besedo ne nadaljujemo torej poročilo gospoda weidenholzerja glasujemo enotno poimensko izvolite glasovanje zaključeno approvato. Sprejeto. Poročilo Portman Call. Poimensko glasujemo, izvolite. Glasovanje zaključeno. Sprejeto. Poročilo Koreja de Campoš, glasujemo poimensko. Izvolite. Glasovanje zaključeno. Sprejeto. Poročilo Speroni. Glasujemo poimensko. Glasovanje. Zvolite. Glasovanje zaključeno. Sprejeto. Poročilo Nitras. Glasujemo poimensko. Izvolite. Glasovanje zaključeno. Sprejeto. Poročilo Andres Varejem. Glasujemo poimensko, izvolite. Glasovanje zaključeno. Sprijeto. Poročilo Galo. Kdo je za, proti, stržani, sprijeto. Poročilo Darden. Glasujemo poimensko. Zvolite, glasovanje je zaključeno. Sprijeto. Naslednje poročilo Darden. Izvolite, glasujemo poimensko. Glasovanje je zaključeno. Sprijeto. poročilo Simon. To je sprijeto z sklepom sveta, sedaj pa poročilo Fidanca za proti zdržanju sprijeto. Sedaj glasujemo o zakonodajni resoluciji. Izvolite. Glasovanje zaključeno. Sprijeto poročilo Leichtfried. Prvi sklop, kdo za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog sem mišljika 91, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. 23, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. 22D, glasujemo po imensko, izvolite. Glasovanje zaključeno. Sprejeto. 72. Odpade, torej 70 za, proti vzdržani sprejeto. Preverjamo predlog svojega številka 70. Izvolite, preverimo elektronsko. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. 10. D, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. 71 je brezpredmeten. Predlog komisije, kdo za, proti vzdržani sprejeto. In sedaj glasujemo o zakonodajni resoluciji, glasujemo poimensko. Glasovanje zaključeno. Sprejeto. Poročilo Hökmark. Prvi sklop, kdo je za, proti vzdržani sprejeto drugi blok je brezpredmeten. Glasujemo o predlogu komisije, kdo za proti vzdržani sprejeto. Glasujemo o zakonodajni rezoluciji po imensko. Izvolite. Glasovanje zaključeno. Sprejeto. Poročilo Gigold. Predstavnik številka 4, kdo je za proti vzdržani sprejeto sprejeto. Predlog komisije kdo za proti državni sprejeto. Glasujemo o zakonodajni resoluciji. Poimensko izvolite. Glasovanje zaključeno. Sprejeto. Poročilo klute. Predstavljam številka 7 do za proti vzdržani sprejeto. Predlog komisije kdo za proti vzdržani sprejeto. Zakonodajna resolucija. Glasujemo poimensko. Izvolite. Glasovanje zaključeno. sprejeta. Komisija želi besedo, gospod komisar. Thank you, madam president. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, spoštovane poslanke in poslanci, gre za poročilo klute o plačilnih računih. Izjava komisije bo predala, komisija bo podala izjavo sekretarjatu Evropskega parlamenta v pisni obliki. Rad bi izrabil to priložnost, če mi dovolite, da vas opozorim na to, da je komisija opravila kar nekaj izjav v zvezi z dogovorom med so zakonodajalci o poročilih Baltazare, o razkritju nefinančnih informacij velikih podjetij in skupin, o poročilu Ferber o trgih in o finančnih inštrumentih, o poročilu Rike o pomorski opremi in o poročilu Rojtove o opremi. Da. Grazie. Uh, relazione Beres. O, opremi za pritisk. Poročilo Beres. Sklop številka 1, predlog spremembe številka 4, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog komisije, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Zakonodajna rezolucija, glasujemo poimensko. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Poročilo tajn. Glasujemo o zakonodajni resoluciji poemensko. Izvolite, glasovanje je zaključeno. Sprejeta. Poročilo Devaker, prvi sklop, to je za proti zdržani sprito, drugi blok je brezpredmeten. Predlog komisije, kdo za proti zdržani sprejeta. Zakonodajna resolucija, glasujemo poimensko, zvolite. Glasovanje zaključeno. Sprejeta. Poročilo Hercog. Prvi šlo bi za proti vzdržani sprejeto. Drugi sklop je brez predmetem predlog komisije, kdo za proti vzdržani sprejeto. Zakonodajna resolucija glasujemo poimensko. Izvolite. Glasovanje zaključeno. sprejeta. Poročilo Vrtmankol, prvi sklop do za, proti vzdržani sprejeto, drugi sklop je predspredmeten, predlog komisije, kde za, proti vzdržani sprejeto, zakonodajna resolucija, glasujemo po imensko, izvolite. Glasovanje zaključeno. Sprejeto. Poročilo Erans Garcia, prvi sklop, kdo je za proti zdržani sprejeto, predlog komisije, kdo je za proti zdržani sprejeto, zakonodajna resolucija, glasujemo poemensko, izvolite. Glasovanje zaključeno. Sprejeto poročilo Turmes, prvi sklop, kdo je za proti vzdržani sprejeto. Predlog komisije, kdo za proti zdržanje sprejeta zakonodajna resolucija, glasujemo poimensko. Izvolite. Glasovanje zaključeno. Sprejeta. Poročilo Ransdorf. Prvi sklop, kdo za proti zdržanje sprejeta. Predlog komisije, kdo za proti zdržanje sprejeta zakonodajna resolucija, glasujemo poimensko. Izvolite. Glasovanje zaključeno. Sprejeta. Predlog savila, poročilo savila, kdo je za proti zdržani sprejeto, komis, predlog komisije, kdo je za proti zdržani sprejeto, zakonodajna resolucija, glasujemo po imensko, izvolite. Glasovanje zaključeno. sprejeto. Poročilo Ford, prvi sklop, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. Predlog komisije, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. Zakonodajna resolucija, glasujemo poimensko, izvolite. Glasovanje zaključeno. Sprejeto. Poročilo Baldasare, prvi sklep, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto, prelo komisije, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto, zakonodajna resolucija, glasujemo poimensko, izvolite, glasovanje zaključeno. Sprejet. Koročilo Valdesare je prvi sklop doza proti vzdržani sprejet. Predlog komisije doza proti vzdržani sprejet. Zakonodajna resolucija glasuje poimensko. Zvolite. Glasovanje je zaključeno. Sprejeta. Poročilo Jakolino. Predlog spremembe številka enak doza proti vzdržani sprejeto prvi del glasujemo poimensko, izvolite. Glasovanje je zaključeno. Sprejeta. Predlog sem šilka 6 je brezpredmeten, predlog sem šilka 2, glasujemo poimensko, izvolite. Glasovanje zaključeno. Zavrnjeno. Prvi strezni del, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto, tri, kdo je za, proti vzdržani, zavrnjeno. To bomo preverili, številka tri, preverjamo elektronsko, glasovanje zaključeno. zavrnjena. Številka enak, da za proti držani. To bomo preverili elektronsko, izvolite. Glasovanje je zaključeno. Sprijeto. Prvi ustrezni del v vodenju vede številka 23, to je za, proti, vzdržani, sprejeta. Prejasno je številka 4, je brezpredmeten, številka 5, to je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog komisije, glasujemo poimensko, zvolite. Glasovanje zaključeno. Sprejeto. Zakonodajna resolucija, glasujemo poimensko. Glasovanje zaključeno. Sprejeto. Poročilo Eler. Prvi sklop, da za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremenje številka 67. Glasoma pojmensko. Zvolite. Glasovanje zaključeno. Zavrnjeno. 66 je za, proti, vzdržani, sprijeto. 68 glasujemo poimensko, izvolite. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. Predlog komisije, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. Zakonodajna resolucija, glasujemo poimensko, izvolite. Glasovanje je zaključeno. sprejeta. Poročilo Van Nisterroj, prvi sklop, zvolite. Gospe in gospodje, s tem, o tem sklopu glasujemo o največji investiciji za rast za Evropsko unijo. Gre za več kot 22 milijard evrov. Veliko kolegov je delalo na področju obzorja 2020, rad bi se jim iz vsega srca zahvalil, rad bi se zahvalil tudi soporočevalki Terezi Madurel in tudi Grasi Karvaljo, ki je skrbela za politiko na področju raziskav in razvoja v Evropski uniji. Srčno se ji zahvaljujem. Prvi sklop. Astenuti approvato. Kdo je za, proti, zdržani, sprijeti? Appello nominale. Voto. Pomensko glasovanje. 82, kdo je za? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 83 poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog komisije, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, zakonodajna resolucija, poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Tomsen, prvi svežen, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, predlog komisije, za, proti, vzdržani, sprejeto, zakonodajna resolucija, poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Riera Madurel. Prvi svežen. Kdo je za proti vzdržani sprejeto? 59. Pojmensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 60 poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 61. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 58. Kdo je za, proti, vzdržani? Sprejeto. 62 poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 58 kdo je za, proti vzdržani, spreto. 63 poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 64. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 65. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 66. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 67. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 58. Kdo je za, proti, vzdržani, spreto. 68. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. zavrnjeno. 69. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Zavrnjeno. Predlog komisije, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto zakonodajna resolucija, poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. prijeta. Rubik. Prvi sklop. Za proti vzdržani sprijet. Predlog komisije za proti vzdržani sprijet. Zakonodajna resolucija. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejetaj. Pa naj jo to. Prvi sklop. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet predlog komisije za proti vzdržani. Sprejet zakonodajna resolucija, poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta je. Gualtieri. Predlog spremembe 3. Kdo je za proti vzdržani? Zavrnjen. Preverili bomo. Glasujemo. Konec glasovanja. Res je zavrnjen. Predlog sprejme 5 za proti vzdržani. Zavrnjen. 6 za proti vzdržani. Zavrnjen. 7 za proti vzdržani. Zavrnjen. 8 poemensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. zavrnjen. 2. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 4. Za, proti, vzdržani. Zavrnjen. 9. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejet, deset poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Pri uvodni izjavi 22 imamo ustni predlog sprejeme gospoda Galtierija. Izvolite. Izvolite. Rad bi predlagal ustni predlog spremembe, ki je popolnoma tehnične narave pri odstavku 22 bi radi dodali besede, which are eligible for the registration and expected to register. Gre zgolj za pojasnilo, zato da uskladimo ta odstavek z drugimi odstavki. Hvala. Se non ci sono opposizioni, lo No, če ni no, benega nasprotovanja za, proti, vzdržani, sprejetje. Prvo sprejembe ena, poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Spred. Sklep v celoti, poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Spred. Öri. Prevzrembe 1. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Sprememba 4. Kdo je za proti vzdržani? Sprejeta. Resolucija v celoti. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta je. Dejan in Kalfin. Predlog spremembe 1. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Dve, kdo je za poimensko glasovanje, torej glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Izvirno besedilo poimensko glasovanje gre za odstavek 2. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Četrti odstavek izvirno besedilo v dveh delih. Prvi del poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del. Kdo je za, proti, vzdržani? Sprejeto. 12. odstavek izvirno besedilo v dveh delih, prvi del poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto. 16. odstavek izvirno besedilo v treh delih, prvi del poimensko. Kdo je za? Torej, glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Tretji del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Odstavek 22, izvirno besedilo poimensko. Kdo je za? Konec glasovanja. Sprejeto. 24. odstavek izvirno besedilo v dveh delih, prvi del poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 25. odstavek, izvirno besedilo poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 32. odstavek, izvirno besedilo poimensko. Konec glasovanja. Sprejeto. 35. odstavek izvirno besedilo poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Uvodna zjava D, izvirno besedilo, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Resolucija, poimensko glasujemo. Glasujemo, konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke vsem poročevalcem.